¿no? Hello, good morning. Please be welcome. Be welcome. We're going to get started. A busy morning. Dobro jutro. Naporno jutro nas čaka. Z občutljivimi temami. Evropski nalog za prijetje je prvi na vrsti. Najprej pa obvestila predsedojočega. Včeraj smo imeli izmenjavo mnen s predsedstvom sveta o izvedbenih ukrepih in o avtomatični izmenjavi podatkov. Šlo je tudi za primer eh, zlorabe podatkov v Združenem kraljestvu. Rok je danes eh, do 9.30, prejeli smo dva predloga sprememb. Kot poročevalec torej menim, da glede na to, da smo imeli izmenjavo mnen za svetom in s komisijo in glede na to, da nismo slišali vseh pojasnil, ki smo jih eh, želeli in eh, svet eh, tudi ni mogel povedati, kdaj naj bi dobili te podatke kdaj bo prišlo do pregleda podatkov v Združenem kraljestvu in uh, katere države uh, bodo še pred koncem prehodnega obdobja uh, predmet tega postopka, hkrati pa tudi ni mogel odgovoriti uh, Ševčovič in uh, zato mislim, da bo prišlo do zamude v roku 31. 30. december 2020 je bil rok in če ne bomo vzpostavili sporazuma z Združenim kraljestvom, potem bomo v težavah. Torej, zahteval sem podrobnejše informacije sveta in zato bomo predstavili glasovanje, ki je bilo na programu danes, da bi upoštevali tudi uh, to. Uh, dogajanje oziroma tudi ta napredek in uh, sedaj prehajamo k osmi točki na današnjem dnevnem redu. Gre za, pred, za izvajanje evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami članicami. Poročevalec je Javier Zarzalesos, Zarzalehos in začeli bomo. bomo z splošno predstavitvijo Evropskega naloga za prijetje. E, ta je velik uspeh v kazenskem pravu, množično se uporablja. Ampak pokazalo se je tudi, e, da obstajajo določene vrzeli na kazenskem področju in še prav posebej se pojavljajo težave z pogoji v zaporih, predvsem gre tukaj eh, za pravico do pravnega zastopnika in tako naprej. Zato smo se odločili, da si bomo to področje podrobneje ogledali. Zato, da bi na koncu vendarle dosegli napredek. No in to je razprava, ki jo bomo sedaj imeli. Trije izvedenci so z nami, ki bodo predstavili trenutno situacijo. Dr. Walter van Balegoj je politični analitik na oddelku za evropsko dodano vrednost, pa Jessica Belder iz GD za pravosodje. in potem predstavnik za pravosodno sodelovanje, gospod Jimenez Vilarejo. Vsak bo dobil na voljo približno 12 minut, potem pa bomo imeli razpravo z krogom vprašanj in pa odgovorov. Pri tem bodo vprašanje lahko zastavili poročevalci poročevalci, poročevalci, v, eh, poročevalc, poročevalci v senci in drugi poslanci. Gospod Zahalehos dobi prvi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se želel zahvaliti vsem strokovnjakom, ki so danes v našem odboru eh, predstavniku komisije in pa drugima dvema predstavnikoma. Eh, opravili so rekordno delo v kratkem času in to delo se bo kmalo nadaljevalo. Jaz sem že organiziral prvo srečanje poročevalcev v Senci v zvezi s tem poročilom. Imeli smo zanimivo izmenjavo stališč. No, in jasno je, da se naša stališča vedno ne skladajo, vendar pa mislim, da obstaja nek skupni imenovalec in da se bomo lahko odločili, kje bi lahko izboljšali ta okvirni sklep. 18 let je minilo, odkar uh, smo sprejeli uh, to zakonodajo, 2006 je stopila v veljavo, In mislim, da je v tem času, da je preteklo dovolj časa, da se daj nekako ocenimo učinek tega instrumenta policijskega sodelovanja v zadnjih dveh desetletjih. Vse skupaj temelji na osnovnem konceptu Evropske unije, gre za medsebojno uh, Eh, gre za vzajemno priznavanje. Tega pa seveda ni brez zaupanja. Zato moramo razumeti, da je zaupanje temeljni kamen eh, sodelovanja med policijskimi organi. Samo za zaupanjem lahko dobimo učinkovit in delujoč prostor eh, svobode in pravice. Mislim, da v okvirnem sklepu ni hujših napak, ni hujših strukturnih napak. Je pa jasno, da se ob izvajanju pojavljajo določena vprašanja, o katerih bom pisal tudi v svojem poročilu. Predsednik je uvodoma že omenil nekatera izmed teh vprašanj gre recimo za dvojno kriminalizacijo, gre za preučevanje razlogov za zavrnitev naloga za prijetje, gre za mehanizme sodelovanja med sodišči, sploh v luči medsebojnega zaupanja, gre za vpliv na temeljne svoboščine in pravice. Eh, potem mm, seveda se tudi eh, kazensko pravo med državami članicami razlikuje morda bi morali posodobiti seznam eh, zločinov ali pa kaznjivih dejanj, kjer eh, ni treba uporabiti evropskega naloga za prijetje, lahko pa bi tudi preučili druge možnosti mm, pravosodnega sodelovanja. Eh, v zadnjem času smo dobili kar nekaj novih inštrumentov, ki bi lahko bili bolj primerni za sodelovanje med pravosodnimi organi. Eh, no, seveda se kazensko pravo od države do države razlikuje, z večjo stopnjo harmonizacije bi lahko vse skupaj olajšali. No, ampak eh, okvirni sklep o nalogu za prijetje je do sedaj uspešno plul med temi razlikami naših pravnih sistemov. Razmisliti moramo o izvajanju nalogov za prijetje. Eh, vse skupaj moramo oceniti v luči boja proti kriminalu. Eh, kriminal vse bolj dobiva mednarodno razsežnost in pa digitalno razsežnost razmisliti moramo o definicijah novih kaznjivih dejanj, poskrbeti moramo za razumni, razumno stopnjo harmonizacije naših pravnih sistemov. pregledati moramo pristojnosti Evropskega sodišča. Evropsko sodišče je pomembno prispevalo k praktičnemu izvajanju okvirnega sklepa o nalogu za prijetje. Prav tako pa moramo vsem skupaj razmisliti z vidika žrtev, z vidika žrtev kaznjivih dejanj. Žrtev ne smemo ignorirati. V številnih primerjih novih oblik kriminala, je pomoč žrtvam v veliki meri odvisna od tega, ali za to obstaja ustrezen uh, inštrument pravosodnega sodelovanja. Skratka, to bi bile moje istočnice za razmislek. Jaz si bom uh, za pročevalce v senci prizadeval za kar najvišjo stopnjo soglasja. Končno poročilo pa bom predstavil aprila. Hvala lepa. Hvala, gospod Srsalehos, za to predstavitev. Sedaj pa kar hitro nadaljujemo, zato da bomo imeli dovolj časa tudi za razpravo. V naslednjih 12 minutah bomo slišali eh, poročevanje um, um, gospoda Vauterja Balegoja, političnega analista. Ja, podrobnosti bomo ogledali analizo tega instrumenta. Hvala lepa, da ste me povabili v vaš odbor prav poseben trenutek je to za me, kajti ko sem začel eh, s svojo kariero, je k meni prišel nizozemski pravnik in je dejal, da želi pisati o čudnem instrumentu, ki prihaja iz Evropske unije. Eh, in eh, sicer je šlo za evropsko pravosodno sodelovanje šlo je eh, za učbenik eh, o evropskem nalogu za prijetje. Eh, sam sem imel doktorat na temo vzajemnega priznavanja in zato me zelo veseli, da sem danes lahko tukaj in da lahko danes pregovorim o tej pomembni temi. Torej, bomo kar začeli z prvo prosojnico. Danes bom predstavil poglobljeno analizo, ki sem jo pripravil, skup, pripravil skupaj z Ivano uh, Kindo, ki sedi tukaj ob meni in kot je poročevalec že povedal, gre za postopek, ki poteka v različnih uh, fazah, torej uh, to je zgolj začetna analiza in tako morate na to tudi gledati v končnem poročilu, pa bomo imeli bolj poglobljeno študijo. Uh, vseh vidikov izvedbe evropskega naloga za prijetje. In lahko vam že povem, da bo tam veliko več informacij. Torej, ostanimo pri tej prosojnici, ne, ne, gremo nazaj. Da. Države članice Evropske unije so imele sporazume eh, o predaji eh, in sicer eh, desetletja, pravzaprav že stoletja, ki so. Eh, temeljili na mednarodnih sporazumih, ampak na levi strani lahko vidite nekatere težave, eh, ki smo jih imeli pri izročitvi. Eh, ti postopki so bili zelo počasni, včasih je trajalo celo leto, da, so, da je ena država izročila neko osebo drugi državi. Poleg tega so bili ti postopki zelo zapleteni. In tretjič, je vse skupaj temeljilo na načelu uh, nacionalne suverenosti, neodvisnosti. Uh, in veliko je bilo tudi izjem. Uh, recimo uh, nacionalna pripadnost. Uh, lahko so zavrnili izrožitev določene osebe ali pa uh, dvojno kazensko dejanje. Torej, šlo je za primerjavo z lastnim uh, kazenskim uh, sistemom. Ali je to tudi kazensko oziroma kaznivo dejanje v sistemu države? In šele potem je bila sprejeta odločitev o izročitvi. Poleg tega je bil pogosto uporabljen tudi politični vtis. Po amsterdamski pogodbi eh, pa obstaja načrt, da vzpostavimo območje svobode, varnosti in pravice in zaradi tega se je pojavilo načelo vzajemnega priznavanja. To pomeni, da morajo države članice izvesti nalog, eh, ki ga izdajo druge države članice. Načeloma, načeloma, ampak o tem bom spregovoril nekoliko kasneje. Torej, kar se je zgodilo po Evropskem nalogu za prijetje, je, eh, da so se postopki pospešili. Na mesto eno leto eh, traja sedaj izročitev 40 dni. Preden je sprejeta odločitev, eh, pa poteka tudi zaslišanje standarden uh, evropski narok za prijetje je vodil v veliko poenostavitev uh, postopka o uh, izročitvi, glede na to, da imamo enotno pravno območje. In potem uh, smo prišli od političnega sprejemanja odločitev k pravosodnemu sprejemanju odločitev. Gre za. Uh, pravne organe, ki sodelujejo pri odločitvi o predaji. In pravosodni organi so seveda neodvisni, na to se bom osredotočil tudi v nadaljevanju svoje predstavitve. Prehajamo na naslednjo prosojnico. Osredotočil se bom na tri temeljne izzive to je eh, kratka predstavitev, ki je že identificirala veliko več izzivov, ampak osredotočil se bom na tri. Najprej pravosodni organi in njihova neodvisnost, eh, drugič vzajemno priznavanje in eh, uskladitev kazenskega prava ter, pa, ter kazenskih postopkov in pa povezava med medsebojnim priznavanjem in pa spoštovanjem človekovih pravic slišali smo že, da je minilo 18 let, odkar je bilo pripravljeno besedilo Evropskega naloga za prijetje, ampak do lanskega decembra je Evropsko sodišče eh, še iskalo definicijo za neodvisen pravosodni organ, ki lahko izda evropski nalog za prijetje. Ali eh, dovolj eh, neodvisen nemški državni tožilec, francoski državni tožilec, belgijski ali pa švedski državni tožilec. Pred nedavnim so se še te teme obravnavale in, svet, eh, in sodišče je v tem postopku že izključilo policiste in pa izvršne organe. Javni tožilci pa morajo izpolniti določene kriterije za zagotovitev neodvisnosti. Čez nekaj trenutkov bo o tem več eh, povedala kolegica. Parlament je bil zaskrbljen glede sorazmernosti eh, števila izdanih eh, evropskih nalogov za prijetje. Tukaj gre za dva vidika ali so vsi evropski nalogi za prijetje sorazmerni, tudi če so upravičeni. Eh, včasih eh, so bili ti nalogi, zda, nalogi zdani za neporavnane hotelske račune ali pa za krajo piščancev. In zdi se, eh, da bi lahko takšni postopki predstavljali izgubo časa in pa energije. Tukaj gre za področje kazenskega prava in pa za razlike med državami članicami. Gre tudi za vprašanje, kako dolgo traja, da so kazenski organi pripravljeni na izročitev oziroma predajo določene osebe. Tukaj gre recimo za organizacijo zaslišanja na mesto eh, pravega sodnega postopka. In evropski nalog za prijetje bo potrebno prilagoditi tej situaciji pripravljen. Eh, pripravljeni so bili kriteriji za odločitev eh, kazanskega organa v zvezi s tem, ali eh, pogoji zadostujejo za izdajo evropskega naloga za prijetje in vse to je zapisano tudi v priročniku. Nadaljujemo. drugo vprašanje, ki je ravno tako zelo pomembno, je, da zagotovimo nepristranski sodni postopek oziroma nepristransko sodišče. E, to se je zgodilo pred nedavnim, e, ko je šlo za e, predajo irske polski. In uh, Irska je bila zaskrbljena glede uh, neodvisnosti, nepristranskosti in odgovor sodišča je bil, da tudi če je država v postopku v skladu z členom 7.1, je potrebno preveriti, ali bo uh, posamezna oseba uh, dobila pravičen uh, postopek po posvetu med sodniki in pravosodnimi organi je irski sodnik dobil dovolj zagotovil, da je ugotovil, da bo sodišče eh, dovolj nepristransko in zato je prišlo do predaje. Komisija bo tudi k malo prepravila svoje letno poročilo o spoštovanju načela pravne države. prehajam na naslednjo prosojnico, e, to je zapleteno vprašanje. Gre za harmonizacijo kazenskega prava. Na levi strani skušal sem biti dosleden. E, vidite načelo vzajemnega priznavanja in e, na desni vidite harmonizacijo kazenskega prava. Vidite lahko, da načelo ni bilo povsem izvedeno za 32 kategorij da. Eh, in sicer gre za eh, resna kazniva dejanja, kjer eh, je zahtevana predaja, v določenih primerjih pa harmonizacija ni zadovoljiva. Recimo organiziran kriminal je takšen primer. ali se bomo odločili za harmonizacijo, ali pa bomo združili nacionalne definicije, ampak to potem ni prava harmonizacija. In izjema je člen 4.1 o Evropskem nalogu za prijetje. In to je vodilo v številne razprave med akademiki in pa politiki. Gre za mandat izvršnega organa. Gre za primerjavo kaznivega dejanja v državi izdajateljici eh, nalogo za prijetje in v državi, eh, kateri naj bi bila oseba predana. Evropsko sodišče moramo prositi za nadaljna pojasnila v zvezi z podobnostjo definicij teh kaznivih dejanj. Gre za, namreč za dve različni jurisdikciji. In mimo grede, ne vem, ali eh, ste eh, to že ugotovili, pregledali smo veliko pravnih instrumentov in sedaj bom dodal še en instrument in sicer eh, pravosodno sodelovanje na področju kazenskega prava. Vidimo lahko, da je bilo sprejetih veliko različnih instrumentov kar zadeva tolmačenje in prevajanje, zagotovitev informacij v kazenskih postopkih, eh, pravico do pravnega zastopnika, eh, potem eh, je tukaj posebna vloga otrok in pa neustrezno izvajanje posameznih pravnih instrumentov. In sedaj prihajam k svoji zadnji prosojnici. Zadnja prosojnica se vrača k razpravi, ki smo jo imeli, ko smo govorili o neodvisnih sodiščih. Sedaj pa govorimo o pogojih za prijetje, kaj ti od držav članice pričakuje, da si bodo medsebojno zaupale in zato pomeni, da je potrebno izvesti tudi zakonodajo na tem področju. Če eh, odločitve Evropskega sodišča niso dovolj upoštevani v državah članicah, recimo kar zadeva pogoje za prijetje, potem se mora evropski sistem na to odzvati. In ravno to eh, je Evropsko sodišče tudi storilo. Gre za to, koliko kvadratnih metrov naj bi bilo na voljo zaporniku. In Evropsko sodišče se opisuje opira na evropsko zakonodajo in pravi, da bi morda bil čas, da tudi v to področje poseže Evropska unija. Najlepša hvala. Seveda bomo se vsi skušali držati tudi časa eh, za to predstavitev o evropskem nalogu za prijetje. Vsak seveda lahko dobi besedo, pa tudi člani morajo imeti priložnost, da sodelujejo v razpravi. Gospa Jessica Beneder iz eh, GD eh, za pravosodje dobi naslednjo besedo. Much, eh, Lopez, Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo na to sejo. Govorila bomo o pomembnem instrumentu evropskega naloga za prijetje To je pogosto vodilni instrument na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Gospod eh, Van Palegoj je že omenil eh, številne elemente v zvezi z evropskim nalogom za prijetje. Eh, tudi parlament je v resoluciji leta 2014 obravnaval evropski nalog za prijetje in pa v resoluciji iz leta 2017 o pogojih v zaporih. No, eh, bi pa povdarila, da problemi pri izvajanju tega inštrumenta niso pravilo, ampak prej izjema. To je eden izmed najbolj učinkovitih inštrumentov. Zadnja statistika kaže, da število evropskih nalogov za prijetje raste. Približno 7000 jih je bilo leta 2005. Sedaj pa jih je 7400 oziroma jih je bilo leta 2018. In uh, približno 7000 jih je bilo izvršenih, skratka 40 odstotkov nalogo za prijetje je dejansko izvršenih. Nekaj sem povedala o tej statistiki, sicer se vam bo mogoče vse skupaj zdelo zavajojoče. Lahko bi si predstavljali, da če 60 nalogov ni izvršenih, da potem instrument ne deluje dobro. Ampak to ni res. Pogosto se zgodi, da je izdan nalog, ampak osebe ne moremo locirati, ker je pobegnila. Drugič, pogosto se zgodi, da so nalogi izdani V določenem letu pa so izvršeni šele leto ali dve kasneje, ko to osebo uspemo prijeti. Pogosto se tudi zgodi, da so NEP izdani za isto osebo v večjih državah. No, tudi če najdemo osebo, se lahko zgodi, da iz drugih razlogov ne predamo um, sodišču, ki jo zahteva. Uh, pogosto je tukaj. Uh, se države članice sklicujejo na člen 4.6, ki omogoča državi članici, da ne eh, preda uh, iskane osebe drugi državi članici, če uh, se oni sami odločijo za sodni postopek proti tej osebi. Še eden razlog za zavrnitev. Mm, je lahko um, vprašanje spoštovanja človekovih pravic, temeljih svoboščin. Pogosto pa je tudi težko primerjati podatke med posamičnimi leti, zato ker države članice niso pravno zavezane k izmenjavi podatkov. Vse poteka na prostovoljni osnovi. Nekatere države članice ne zbirajo statistike v zvezi s tem vsako leto. Komisija trenutno tudi preučuje možnosti za razširitev digitalne platforme za e-dokaze. Uh, lahko bi to postal tudi. Lahko bi to postala platforma tudi za druge inštrumente, recimo za elektronski nalog za prijetje. Res je, da smo videli, da se je povečal obseg um, uh, precedenčnih primerov Evropskega sodišča. V začetku leta 2020 je Evropsko sodišče obravnavalo več kot 50 to vrstnih primerov. vedno ne moremo uh, slediti precedenčnemu pravu Evropskega sodišča, ampak uh, Evropsko sodišče zahteva vse spoštovanje precedenčnega prava na področju temeljnih svoboščin. Sedaj pa še problemi v zvezi z ENP. Te lahko razdelimo v dve kategoriji. Najprej. Nepopolno izvajanje okvirnega sklepa samega. V tej kategoriji je komisija pripravila študijo skladnosti z vsemi nacionalnimi zakonodajami. Preučili smo, kako so države članice prenesle ENP v svoje zakonodaje v letih 18 in 19. Mi bomo pripravili poročilo o izvajanju še letos. To bo poročilo, ki bo podobno drugim poročilom na področju pravosodja. Poročilo bo imelo približno 15 strani in eh, v njem ne bomo konkretno omenjali nobene izmed držav članic. Pregledali bomo najbolj problematične države, eh, ko gre za prenos eh, NEP-ja v nacionalne zakonodaje. Naše poročilo bo dopolnjevalo poročilo Evropskega parlamenta, vi boste govorili o praktičnih pomankljivostih, vi pa. Naše poročilo pa bo govorilo predvsem o pomankanju prenosa v nacionalne zakonodaje. Ko gre za prenos v nacionalne zakonodaje, so problemi predvsem naslednji. Um, možnosti zavrnitve so, pregledati možnosti zavrnitve so uh, zavezujoče, čeprav bi morali biti na prostovoljni bazi, prav tako pogosto države članice zavrnejo naloge na osnovi eh, temeljih svoboženja človekovih pravic, pogosto nalog tudi presega same pristojnosti in pogosto tudi niso spoštovani časovni roki. tudi zavrnitev na osnovi eh, in absentija ni, pogost, ni, ni vedno pravilno uporabljen. Sedaj pa, eh, kar se tiče sorazmernosti. Razlike pri oceni sorazmernosti gre pre, pripisati razlikam v pravnih sistemah v državah članicah. Nekateri uh, se odločijo za proporcionalni sistem, druge spet drugače. Eh, države članice imajo sisteme, ki ne omogočajo evropskega naloga za prijetje za manjša kazniva dejanja. V državah, kot je um, Poljska, so bili sproženi procesi za to, da bi preverili načelo zakonitosti. Um, No, uh, vedno več, um, vedno manja tudi to vrstnih nalog za prijetje. Na polskem jih je bilo eh, pred dvema letoma 4800, sedaj jih je 2300. No, ampak eh, tudi v. V našem priročniku iz leta 2017 smo podali nekaj nasvetov v zvezi z spoštovanjem načela sorazmernosti. In sicer smo um, našteli um, zadeve, ki jih mora država članice preveriti, preden izde, preden se odločijo za izdajo evropskega naloga za prijetje, vedno lahko tudi uh, kontaktirajo pravosodni organ druge države članice, če želijo več informacij o, pod, o predaji. Kar se tiče vidika temeljnih svoboščin, tudi to je že bilo omenjeno. ENP temeli na medsebojnem uh, oziroma na vzajemnem priznavanju. Uh, to seveda temeli na zaupanju in medsebojno zaupanje ima svoje omejitve opažamo rastoči trend. Država članica si več ne zaupajo pri čezmejnih eh, kaznjivih dejanjih, predvsem, ko gre za temene svoboščine in pravno državo. Eh, to se dogaja recimo v primeru Polske, Romunije ali pa Mačarske. Nekatere države članice, predvsem Nizozemska, Irska, Avstrija in Nemčija, ne želijo več avtomatično izvajati eh, predaj v občutljivih eh, kazenskih zadevah. Spet druge, Francija in Nemčija ne uh, izvajata načela vzajemnega priznavanja in s tem ovirata sodelovanje na področju kazenskega prava. No, razlog za upad zaupanja je povezan z slabimi pogoji pridržanja in z problemom prenatrpanih zaporov v državah članicah. Evropsko sodišče je sedaj v zvezi s tem odločilo v zadevi ML in Durbantu. No in eh, preučili smo, kaj se je zgodilo po tej sodbi izkazalo se je, da so bili preverjeni pogoji v zaporih v Romuniji, Bolgariji, Grčiji, Franciji, eh, na Polskem, v Belgiji, v, na Hrvaški, v Latviji, v Litvi in na Portugalskem. Eh, in ugotovili smo, da se pogoji razlikujejo od države do države. nekatere države članice uh, ocenjujejo e NP-je, ki prihajajo iz določenih držav članic, uh, kot nespremljive, druge pa jih spet izvajajo. Prav tako uh, se države članice. Ob tem sklicujejo na konvencijo proti mučenju, nekateri se sklicujejo celo na časopisne članke. To navajo kot zrok, zakaj ne izvajajo evropskega naloga za prijetje. Eh, agencijo FRA smo zaprosili naj eh, pripravi podatkovno bazo vse na enem mestu, k temu bi lahko potem dostopali sodniki in toživci. Eh, ta podatkovna baza je bila vzpostavljena decembra 2019 in na enem mestu združuje informacije o pogojih pridržanja v različnih državah članicah. Torej, Eh, govori o velikosti eh, celic, o sanitarnih pogojih, o zaščiti pred nasiljem in tako naprej. Upam, da bomo s tem eh, zmanjšali razlike pri oceni pogojih pridržanja pogojev pridržanja v posamičnih državah članicah. No in to me privede do naslednje točke in sicer gre za možnosti uh, dolg, uh, um, dolgega obdobja uh, pridržanja pred sojenjem. Pogosto eh, takšna eh, ta oblika eh, odzema svobode predstavlja 20 odstotkov vseh pridržanih oseb v Evropski uniji. Eh, naš direktorat eh, je pripravil študijo v zvezi s tem leta 2016 in ugotovili smo, da eh, države članice tukaj spoštujejo predsednično pravo Evropskega sodišča in pa priporočila Sveta Evrope, ampak da v praksi obstajajo številne, prima, eh, številne pomankljivosti. Komisarka Jurova tukaj ni predlagala zakonodaje na tem področju zaradi kompleks kompleksne in občutljive narave. Um, predsodne pridržanosti. Uh, morda bo novi komisar Reinders predlagal nove ukrepe na tem področju. In to še zadnja, in zdaj še zadnja problematično področje, dvojna kaznivost. To vprašanje se je pojavilo tudi v povezavi z eh, gospodom Puigdemontom. Eh, razmislili smo o tem, ali bi morali preveriti seznam kaznjivih dejanj, kjer ni potrebno načelo dvojne kaznivosti. Zdi se, da ta problem ni toliko pripravljen, ni toliko povezan s tem, da nekatera kazniva dejanja, kot recimo uporništvo, ni vključeno na ta seznam. Seznam bi tako ali tako lahko razširili tudi v skladu z trenutnim okvirnim sklepom, če bi svet bil glede tega soglasen, ampak nikoli ni bila podana zahteva v zvezi s tem. Problem je bolj povezan z dejstvom, da so števina kazniva dejanja v členu 2.2 opisana preveč, na preveč ohlapen način, kot recimo sabotaža ali pa prevara. Pogosto naloge za prijetje države članice izdajo za kazniva dejanja, ki niso kvalificirana kot kazniva dejanja v drugi državi članici. In potem tudi ne more biti um, preverjanja dvojne kaznivosti. Še eno vprašanje, ali namerava komisija revidirati okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje. Prejšnja komisija tega ni storila. Večina držav članic je, bilo, je bila doslej prav tako proti temu. Države članice se bojijo, da bi s tem odprle Pandorino skrinico in da bi inštrument zaradi tega postal manj učinkovit. Prav tako bi težko našli zakonodajni kompromis glede tega, kako spodbuditi medsebojno zaupanje in uh, temeljne svoboščine. Po drugi strani pa tudi ni zaželjeno, da bi Evropsko sodišče nadomestilo eh, delo so zakonodajalcev, zaradi hitro razvezi, razvijajočega se mm, precedenčnega prava. Stališče komisije je torej to, da moramo biti zelo previdni pri obravnavi te občutljive zadeve. Hvala lepa. Oprostite, da smo pritiskali na vas, ampak pohiteti je treba. Imeti moramo tudi dovolj časa za razpravo. Naslednji je na vrsti Francisco Jimenez Villareha, član skupine Eurojusta za instrumente pravosodnega sodelovanja in nacionalni član za Španijo. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz imam enostavno delo, kaj ti prejšnji dve predstavitvi sta bili tako podrobni, da se bom jaz omejil na najbolj praktične vidike. Evropski nalog za prijetje je široko mm, uporabljen eh, pravni inštrument. Več kot 150 tisoč nalogov za prijetje je bilo izdanih v obdobju 2005-2016. Več kot 43 tisoč jih je bilo izvedenih. Se pravi, govorimo o vredno najbolj uspešnem pravnem inštrumentu na področju pravosodnega sodelovanja. Istočasno pa je to zelo uporaben uh, inštrument tudi v praksi. No, obstajajo pa tudi problemi v zvezi z tem eh, inštrumentom, ravno zato, ker je to tako razširjen pravni inštrument. Um, preučevali smo probleme eh, pravnikov na tem področju, torej pri evropskem nalogu uh, zaprijetje. V zvezi s tem smo objavili kar nekaj poročil. Gre za problem sorazmernosti, gre za vprašanje, kako izbrati najboljše možno pravno sredstvo. O tem smo razpravljali na seminarju v Eurojustu leta 2014. Um, objavili smo poročilo, kakšna je pot naprej. V zvezi z evropskim uh, nalogom za prijetje potem smo objavili še eno poročilo, ki se osredotoča na glavne probleme, ki smo jih identificirali v Eurojustu. Preučili smo primere med leti 14 in 16. Sedaj pa pripravljamo revizijo tega poročila o postopkovnem pravu. med leti 2016 in 2019. Upam, da bomo to poročilo objavili še letos. Tako da ta razprava prihaja res ob pravem času. V zadnjih letih je prišlo do kar zanimivih uh, razvojev dogodkov. ko ocenjujemo slabe in dobre strani evropskega naloga za prijetje, se moramo zavedati dejstva, da pomankljivosti ne gre pripisati okvirnemu sklepu samemu. Ampak je problematično neenakomerno in neuravnoteženo izvajanje strani držav članic. Tudi komisija že dolgo spremlja to področje. Eh, komisija pripravlja poročilo o izvajanju, ki bo objavljeno še pred eh, poletnim eh, premorom. Šlo bo torej za poročilo o izvajanju. Tudi Europol nestrpno pričakuje to poročilo, kajti komisija lahko najbolje oceni situacijo. No, uh, s, sedaj pa še z praktičnega vidika. No, eh, pri, tako pri nalogu za prijetje, kako tudi pri drugih uh, inštrumentih pravosodnega sodelovanja ugotavljamo, da um, se v praksi ne uporablja dovolj uh, možnost svetovanja. te možnosti pravniki in drugi pravni strokovnjaki ne uporabljajo. To je predvideno tudi v prihajajoči uredbi o zamrznitvi in odzemu premoženja. No, uh, evropski nalog za prijetje je seveda bilateralni inštrument, ne multilateralni inštrument. Zato bi me lahko vprašali, no, kakšna je pa potem uloga Eurojusta na tem področju. Torej, naši nacionalni pravosodni organi so vedno bolj seznanjeni z tako imenovanimi hitrimi pravosodnimi postopki. Eh, tako da bi lahko pričakovali zmanjšanje števila primerov, s katerimi se ukvarja Eurojust. Ampak to se ni zgodilo. Število nalogov za prijetje je konstantno raslo v zadnjih nekaj letih. Leta, 2020, eh, leta 2019 smo imeli 442 primerov, zahtev Europolu za preučitev izvajanja evropskega naloga za prijetje. No, toliko jih je bilo leta 2018, leta 2019 jih je bilo že 599. Tako da to res kaže na to, da zahteva po našem posredovanju in specializiranem svetovanju raste. Eh, v okvirnem sklepu sta za Evropol predvideni dve nalogi in sicer lahko nas vprašajo za nasvet, eh, to je člen 16 eh, okvirnega sklepa, mi smo pripravili smernice v zvezi s tem, v zvezi z predajo in iročitvijo to smernico smo, te smernice smo nedavno tudi posodobili. Prav tako pa imamo v členu 17 eh, določbo v zvezi z kršenjem časovnih rokov. Eurojust bi to naj nadzoroval. No, ampak nasplošno nam nova uredba omogoča tudi to, da posežemo v te postopke, lahko torej gre za drugi odstavek drugega člena nove uredbe. Ta nam omogoča nalogo nekoga, ki olajša odločitev, omogoča odločitev o pravosodnem sodelovanju, tudi ko gre za inštrumente pravnega sodelovanja, ki temelijo na vzajemnem priznavanju. Torej, takoj, ko je sprožen posvetovalni postopek, bi Eurojust lahko igral nekakšnega posrednika med eh, pravosodnimi organi dveh eh, držav članic. Kakšne specifične primere bi tukaj lahko omenil? Torej, najpogosteje gre za zahteve po dodatnih informacijah na osnovi 15. člena okvirnega sklepa. To je tudi eden izmed glavnih izzivov, ki ga je identificiral Eurojust. Zahteve po dodatnih informacijah, po dodatnih informacijah, ko nacionalni organi potrebujejo te informacije za izdajo uh, odločitve o predaji. Uh, Eurojust lahko tukaj ponudi dodatne nasvete. Prav tako nas pogosto prosijo za dodatne dokumente, podporne dokumente razumeti morate, da je evropski nalog za prijetje v skladu z členom 17.1. Um, mm, postopek, pri katerem je treba nujno hitro postopati. instructions on the offense and the description of the No, uh, prav tako nas eh, prosijo za pojasnila v zvezi z eh, dvojno kaznivostjo, gre tudi za potrebe po prevajanju in tolmačenju, to je povezano z nujnostjo tega pravnega inštrumenta. Od nas zahtevajo splošne informacije, follow-up informacije o potoku postopka o poteku postopkov, potem, ko je sprejeta odločitev o predaji, potem formalne ocene v zvezi z določenimi jamstvi. Tukaj govorim o sodbah in absentija, potem uh, zahteve po soglasju v skladu z 27. Eh, členom, četrtim odstavkom. V zvezi s tem pa moram eh, poudariti to, da Evropsko sodišče v zvezi z sodbami in absentija um, glede na svoje precedenčno pravo omogoča zahtevo po dodatnih informacijah v skladu s tem, kaj je potrebno in kaj je relevantno. Največji izziv, ki ga je identificiral eh, Eurojust tudi na podlagi precedenčnega prava Evropskega sodišča, je to, da je treba najti ustrezno ravnotež, eh, ravnotežje med spoštovanjem časovnih rokov in pa uh, spoštovanjem potrebe po informacijah. Pravniki potrebujejo natančen, uh, jasen, jasne povratne informacije, ki temelijo na standardih in kriterijih. Samo na ta način lahko spoštujejo precedenčno pravo Luksemburškega sodišča. Druga skupina problemov je povezana z zavrnitvijo nalogov za prijetje. Eurojust lahko tukaj preveri, ali je spoštovano načelo ne bi sidem, Prav tako pa moramo preveriti, ali je bila spoštovana tako imenovana teritorijalna klauzula uh, eh, kot razlog za zavrnitev. Nacionalni organi lahko uh, se sestanjajo tudi na štiri oči, zato da lahko razjasnijo eh, konflikte na področju stojne, sodne pristojnosti. Ja, v nekaterih primerjih se pojavlja tudi problem na področju dvojne kaznivosti. Ob tem je treba upoštevati, da moramo dvojno kaznivost včasih preverjati tudi v povezavi z tako imenovanimi manjšimi kaznivimi dejanji. In to ni v skladu z. Uh, okvirnim sklepom o evropskem nalogu za prijetje. Prav tako moramo mm, preverjati skladnost tega inštrumenta z drugimi inštrumenti mednarodnega sodelovanja oziroma vzajemnega priznavanja. To urejata 22 in 23 člen. Eh, problemi se pojavijo tudi ob dejanski predaji ta je lahko suspendirana ali pa preložena zaradi više sile ali pa zaradi humanitarnih vprašanj. In pa ne nazadnje, vpliv precedenčnega prava. Tukaj smo ocenili vpliv eh, sodb eh, Andjosi in Kandalaru. leta 2019 je Evropsko sodišče um, sprejelo kar nekaj pomembnih sodb. 27. maja 2019 je sodišče sprejelo sodbo, ki močno vpliva na sodelovanje med pravosodnimi organi in Eurojust je v zvezi s tem pripravil vprašalnik. Zato, da bi zbrali informacije strani naših domačih organov, tam, kjer so tožilci pristojni za izdajanje evropskih nalogov za prijetje. Treba preveriti, ali so spoštovani minimalni standardi za zagotavljanje neodvisnosti. Potem pa še druga serija sod, oktobra in novembra. Tudi tukaj smo pripravili vprašalnik v povezavi z učinkovito pravosodno zaščito. Sedaj pa mm, zbrane podatke zbiramo in urejamo. Eh, no, naj povdarim, v idealnem svetu medsebojnega priznavanja bi se lahko znebili eh, dvojne kaznivosti, razlogo za nepriznavanje in tako naprej. In v tem idealnem svetu bi pravosodni organi dejansko dejavno komunicirali. No, ampak trenutno se kaže, da so institucije in pa Eurojust zelo koristni. Pomagamo uh, pravnikom, ki se spopade z različnimi vprašanji in skušamo tudi Eh, se uskladiti eh, z najnovejšo sodno prakso Evropskega sodišča. Eurojust igra pomembno vlogo pri izvanju tega instrumenta. Sami posegi Eurojusta eh, pogosto pripeljajo do rešitev, ki so sklene tudi s spoštovanjem temeljnih pravic. Spremljamo torej pravosodne razsežnosti Evropskega naloga za prijetje v vseh fazah postopka. Hvala lepa. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem panelistom. Hvala lepa, da ste počestili odbor Libe in nam predstavili svoje razmišljanje, svoje strokovno znanje. Se upravičujem, da časovno pritiskam na vas, ampak tako pač je pri delu našega odbora ampak vztrajam na tem, da imamo tudi nekaj časa za razpravo. Začenjajo poročevalci v senci. Verjetno bodo kar vsi povedali svoje mnenje v zvezi s slišanjem. Frako Roberti bo prvi iz SND. Prosim vas, da se držite nekaj dveh minut vsak. To bi nam pomagalo, da bodo tudi drugi poslanci dobili eh, besedo. Izvolite minuti non si può dire niente. Hvala lepa, no, v dveh minutah ne morem ničesar povedati. Danes imamo otipljiv dokaz eh, pomena tega pomembnega instrumenta. Jaz, eh, gospod eh, predsedojoči, sem prava priča pomembnosti tega instrumenta zaradi poklica, ki ga opravljam. Eurojust je sedaj pripravil, predstavil različne vidike eh, evropskega naloga za prijetje. Skines, komisar Skines pa je včeraj izpostavil eh, vpliv rezov, ki so predlagani v evropskem proračunu. Predvidevam, da bomo v prihodnem letu imeli manj pravosodnega sodelovanja na evropski ravni in sicer zaradi tega, ker ne posvečamo dovolj pozornosti Eurojustu. Eh, cenil sem eh, predstavitve, ki so bile podane, eh, pokrili ste vse vidike te teme. Poleg statistik, ki so bile predstavljene, je pomembno izpostaviti, da moramo vsi podpirati ista načela, namreč harmonizacijo, in pa uh, medsebojno zaupanje in s tem uh, vzajemno priznavanje. Potrebno je zagotoviti neodvisnost pravosodnih organov. Pa naj gre tukaj za državo izdajateljico naloga ali pa državo, kateri je nalog eh, namenjen. Uh, Zagotoviti je potrebno neodvisnost pravosodnih organov. Eh, ne moremo vedno zagotoviti neodvisnosti javnih organov. V Italiji na srečo ja, ampak recimo na polskem ne. Neodvisnost sodnikov in sodišč pa je ključnega pomena. Vse to je potrebno upoštevati in tudi ustrezno nadzorovati da na ta način bomo lahko zagotovili eh, neodvisno pravosodno sodelovanje. Enako pa velja tudi za pogoje eh, za pridržanje. Gre eh, za pogoje v državi izdajateljici naloga in uh, navedli ste 32 kaznjivih dejanj, uh, ki so navedena v uh, drugem členu. Uh, gre za splošen seznam. Uh, jaz pa mislim, da bi morali prevzeti odgovornost in uh, poskrbeti za konkretne definicije posameznih kaznjivih dejanj. Terorizem, organiziran kriminal in tako naprej. Biti moramo veliko natančnejši. To je v tem eh, trenutku še kako pomembno. Poskrbeti moramo za dobre definicije kaznjivih dejanj. Če tudi eh, bo ta seznam v prihodnosti še dopolnjen in je tudi že bil, recimo trgovanje z smetmi, eh, potem oziroma z odpadki, potem eh, kibernetski kriminal eh, in tako naprej. Vse to so področje, s katerimi se ukvarjamo in upam, da bomo lahko izboljšali mandat eh, za evropski nalog za prijetje, eh, kajti to bo v korist evropskih državljanov. Gospod Roberti, eh, veliko ste povedali v teh dveh minutah. No, v treh minutah in pol pravzaprav. Ampak uspelo vam je. Z veseljem smo vas prisluhnili in se vam zahvaljujemo. izkoristiti potrebno čas, ki ga imamo na voljo v odboru Libe. Signora Maite Pagasortun, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Yo Hvala. Tudi jaz se zauzamem za to, da mora evro izdobiti več sredstev, kajti sedaj imate veliko več nalog Organizirani kriminal je vedno bolj prisoten posod po svetu in uh, ta pojav postaja tudi vedno bolj zapleten. Uh, eh, Euroju se ukvarja s primeri, kjer gre za pranje denarja, organizirani kriminal, uh, trgovino za ljudmi in pogosto pri tem sodelujejo osebe, ki uh, imajo različne nacionalnosti. Uh, v to so bile vključene osebe iz držav uh, A, B in C. No, v tem trenutku je se pokazalo, kako pomembno je delo Eurojusta, predvsem, ko gre za zadeve, kot je pranje denarja. Seveda pa bi lahko zadeve bile še bolj eh, zapletene, lahko bi kdo imel dvojno nacionalnost in bi živel v tretji državi in imel bi še veliko denarja za to, da bi lahko pretental sistem in najel odvetnike, ki bi mu zagotovili nekaznovanost. In to je realnost, v kateri živimo. Živimo v Schengnu, ki nam omogoča svobodo gibanja. Ampak zato obstajajo tudi številne eh, možnosti za slepe točke, ko gre za pravosodno in policijsko sodelovanje. In s tem se je treba soočiti, kaj ti inštrument aspekti pravosodnega sodelovanja so izredno pomembni, ampak sedaj živimo v šengenskem območju in tukaj se pojavljajo nove potrebe, kajti svet se je spremenil. Govorili ste o ohlapnih kategorijah. Res je, nekatere kategorije je treba ponovno definirati in pojasniti, zakaj gre. In če ne bomo imeli više stopnje harmonizacije, potem morajo postati inštrumenti vzajemnega sodelovanja veliko bolj natančni. To so tehnična vprašanja, to pravzaprav niso politična vprašanja. In pa še podatkovne baze. Leta 2017 uh, eh, smo imeli um, ehm, 42 tisoč eh, nalogo za prijetje, izvršenih je bilo približno 6 tisoč in ne vemo, kaj se je zgodilo z ostalimi, ker druge članice niso zavezane k temu, da dajo na razpolago te, te, eh, te podatke. Ne vemo, koliko oseb je pobegnilo. Tukaj gre za več kot deset tisoč nalogov, ki niso bili izvedeni in to seveda zelo frustrira pravosodni sistem. In govorimo o evropskih državljanih, ki bodo nehali zaupati v ta sistem. Ko gre za vprašanje zaupanja v sistem, ne gre samo za vprašanje medsebojnega zaupanja med državami članicami, to je tudi vprašanje zaupanja državljanov v pravosodni sistem in v demokratični sistem. Uh, če mi ne bomo poskrbeli za izboljšave, potem ne bomo izpolnili ene izmed glavnih zavez Evropske komisije in sicer to, da poskrbijo za to, da državljani zaupajo v svoje demokracije. Svet in komisija bi, morale, bi morala zaupati Evropskemu parlamentu, dobiti moramo podatke, ki jih potrebujemo. Skratka, pri večini izboljšav gre za tehnične izboljšave, ne za politične uh, spremembe uh, in s tem ne bi odpirali nobene pandorine skrinice. Uh, skratka, vsi podatki kažejo na to, da bi ta inštrument uh, lahko izboljšali in zato se ne smemo skrivati za praznimi izgovori. Hvala lepa, gospa uh, eh, Pargažontuja. Sedaj pa poročevalci v senci zelenih. Okay, thank you. Um... Hvala lepa za te predstavitve vse skupaj zanimivo in pomembno. Treba je oceniti evropski nalog za prijetje. No, ne smemo pa pozabiti tudi na delo, ki ga bo opravila komisija junija, pa tudi svet dela na samem ocenjevanju po členu 17. V državah, kjer se to začenja, bo delo dokončano leta 2021. Tako da lahko preliminarno povem, da lahko spremljamo Eh, vse to izvajanje, ne smemo pa hiteti, ne smemo sprejemati nobenih sprememb, treba je pogledati, kakšne bodo ocene različnih institucij in šele potem lahko začnemo razmišljati o dejanskih spremembah. Toliko uvodoma. Zdaj pa naprej. Pomembno je ravnovesje eh, med pregonom in pa eh, v različnih državah članicah. Torej, nisem vas slišala, da bi spregovorila o, spregovorili o usposabljanju sodnikov, tožilcev in odvetnikov. Kolikor vem, je to izredno pomembno vprašanje. Potrebujemo ljudi po Evropi, ki so enako usposobljeni in ki se lahko med seboj razumejo pri vseh teh postopkih. Želela bi izvedeti več podrobnosti o učinkoviti obrambi. Nekateri ste o tem že govorili, ampak dejansko imamo nekatere pomisleke, da odvedniki nimajo celovitega dostopa do spisa. V državi članici izvršiteljici se pojavlja vprašanje eh, jezika, ne vemo tudi, ali vsi razumejo, kakšne so njihove pravice. Torej, nimamo neke jasne slike o tem, kakšne bi lahko bile rešitve. Evropska unija trenutno eh, tudi zagotavlja sredstva za izboljšanje pogojev v zaporih. No, potem pa je tukaj še vprašanje v zvezi s pravico do pritožbe, tako v državi članici izdajateljici, kot v državi članici izvršitve govorili ste o, o pomembnem delu Evropskega sodišča in njegovi sodni praksi. No, že kolegi predtem so omenili eh, to razliko mm, v številu izdanih in izvršenih mm, evropskih nalogov za prijetje. Dejstvo je, da države članice svojega dela ne opravljajo stotstotno. Eh, veliko je napak pri izdajanju evropskih nalogov za prijetje, tako da me zanima, kako ocenjujete to stanje, v kolikšni meri se instrument dan danes zlorablja. Mogoče se evropski nalog za prijetje ne izdaja primerno. Hvala lepa. Señor Busadet, tiene la palabra. Ese... Gospod Busadet, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa vsem gostom. Verjetno bo potrebnih še nekaj več študij in poročil, ampak eh, potem, ko sem poslušal vas in ko sem prebral eh, poročilo komisije iz leta 2019, bi lahko sklepal, da imamo nekaj eh, jasnih priporočil. Jasno je, da je evropski nalog za prijetje zgodba o uspehu. Eh, vedno bolj se uporablja, to pomeni, da pravosodni organi držav članic eh, se poslužujejo tega inštrumenta. Ne vem pa, če je ta uspeh realen za 60 odstotki neizvedenih nalogov. Eh, se seveda porajajo določena vprašanja. Bojim se, da sami. Uh, Eh, storilci izkoriščajo pomankljivosti evropskega naloga za prijetje. Eh, in zato moramo proti temu ukrepati. Pogosto se politiki izgubljamo v splošnih izjavah in pozabljamo na to, kaj je res pomembno. In sicer gre za pravice žrtev. Moderno pravo bi moralo upoštevati predvsem pravice žrtev, eh, kaj ti za nami so. Uh, stoletja pravnih sistemov, kjer smo govorili samo o, zaščita, eh, o zaščiti krivcev. Eh, torej, ko gre za priporočila, je jasno, da moramo okrepiti izmenjavo informacij, potem eh, prav tako je treba okrepiti odgovornost države prejemnice naloga države morajo tukaj prevzeti individualno odgovornost, ne pa da se moramo ob nespoštovanju sklicevati na eh, Evropsko sodišče oziroma se obrniti na Evropsko sodišče. Kar se tiče definicije kaznjivih dejanj, eh, sedaj imamo seznam 32 kaznjivih dejanj, morda bi bilo smiselno um, ne to, da natančno definiramo um, točno kaznjivih dejanj, ampak se osredotočimo na um, skupen interes vseh. Um, potem, govorili ste, da se problemi pojavljajo predvsem na področju vrednotenja dvojne kaznivosti. Tukaj ni več diskrecijske pravice. Eh, mislim, da bi morali razširiti seznam eh, kaznjivih dejanj, kjer ne gre za eh, dvojno kaznivost. In pa drugi problem je to, da se države sklicujejo na temeljne svoboščine. In tukaj to tudi nas mora biti prepuščeno diskreciji posameznih držav. Vse ste sami rekli, da se države članice tukaj sklicujejo celo na članke in pa druge nezanesljive informacije. V primeru Hauregi eh, je Evropsko sodišče odločilo, da eh, je Belgija spoštovala temeljne svoboščine neke osebe, ampak ob tem dejansko vi niste izpolnili temeljnih svoboščin. Middle... Gospoda Eliza Goje, se upravičujem, da sem morala oditi sredi eh, predstavitve. Enostavno se eh, ne morem biti na dveh eh, koncih hkrati v istem času. Torej, iz informacij komisije vemo, da smo imeli leta 2017 109 zavrnjenih evropskih nalog za prijetje zaradi spoštovanja temeljnih pravic ali imate uh, kaj več informacij o tem, za kakšne temne pravice in kršenje je šlo. No, potem pa še vprašanje v zvezi z dvojno kaznivostjo, ali imate podatke o tem, koliko uh, primerov je bilo zavrnjenih eh, na podlagi dvojne kaznivosti. Mogoče lahko iz teh podatkov dobimo tudi več informacij o vrsti zadev, ki so bile zavrnjene. Uh, Mogoče imamo zelo pomembne razloge za zavrnitve, ki zadevajo tudi vprašanje temeljnih pravic in mi bi morali to spremljati, tako da se bomo ustrezno pogovarjali, ko obravnavamo to področje. Ne bom ponavljala tega, kar so povedali že drugi, no, ampak eh, mislim, da e NPO ne moramo obravnavati izolirano, treba je upoštevati tudi druge direktive, recimo tisto direktivo o eh, pravni pomoči, o pravici do zastopnika, o pravici do informacij v kazenskem postopku in tako naprej. Odvisno od tega, kako se izvajo te direktive, eh, je tudi uh, stanje v zvezi z izvanjem Evropskega naloga za prijetje. Torej, treba je spremljati, ali so bile tudi pri zadevnih direktivah uh, kdaj kršene uh, temeljne pravice. Treba je spoštovati listino. No, potem pa so tukaj še. Uh, Druge težave, dosti krat se zgodi, da uh, je treba pri Evropskem narogu zaprijeti, navigirati recimo med dvema sistemama, ker ima sama oseba recimo dvojno državljanstvo in tako naprej. Uh, Potem pa še vprašanje za komisijo, ali boste utemeljili eh, svoje delo na sodni praksi Evropskega sodišča, eh, ko gre za eh, neizvrševanje e NPJ-ev zaradi kršenja temeljnih pravic. Dejstvo je, da imamo teki, takih primerov kršenja kar nekaj in treba je upoštevati zaskrbljenost glede spoštovanja človekovih pravic, temeljnih pravic. In eh, to je odlična priložnost, da naslovimo tudi ta primankljaj. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Tako, to je bilo to. Tu so bili poročevalci v senci. No, ampak tukaj so še poslanci, ki bi želeli kaj prispevati. Bodite čim bolj kratki in jedrnati in hitri. Najprej gospod Kiniči. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila našim gostom za predstavitve, ki so bile zares zelo, zelo zanimive. Šlo je za zelo podrobno predstavitev Evropskega naloga za prijetje. Kot so povedali že kolegi pred menoj, predstavlja najpomembnejši instrument eh, pravosodnega sodelovanja. Pravosodno sodelovanje se mi zdi izjemno pomembno, kajti tudi sama imam eh, pravosodno poklicno ozadje. Naj se za trenutek ustavim pri eh, seznamu v členu 2. Tukaj gre za kazniva dejanja, seznam kaznivih dejanj. Jaz mislim, da jih je potrebno, je potrebno ta seznam posodobiti tudi eh, zaradi tega, ker se eh, kriminal danes izraža na različne načine. Eh, tukaj je potrebno posebej upoštevati tudi kriminalne združbe. Gre za uredbo 841 in eh, pri tem eh, ni prišlo do harmonizacije ukrepov. Jaz mislim, da bi bila ta harmonizacija ključna pomen, ključnega pomena za zaupanje med državami, ne le za sodelovanje. Zanima me, ali ni prišel pravi trenutek za spremembo te definicije tako da bi jo posodobili in eh, da eh, bi bolj jasno določili različne oblike delovanja kriminalnih zrušb, ki so v veliki meri odvisne za kazniva dejanja. Španski model eh, je recimo pri tem zanimiv ali pa italijanski model člen 416. Mm, tukaj gre za eh, stabilno strukturo kriminalne združbe in države, ki tega nimajo, eh, bi lahko s harmonizacijo eh, posodobile svojo zakonodajo. In potem so tukaj še pogoji za pridržanje. To je bilo že večkrat izpostavljeno. Mm, gre za težave z prenatrpanostjo ali pa za neustrezne pogoje. tudi eh, pri tem se sprašujem, kot je povedal že kolega Roberti, s katerim se popolnoma strinjam, eh, ali ne bi bilo bolje, če bi imeli enotne evropske standarde in še Eurojust. Tudi jaz eh, sem odnegdaj podpirala Eurojust, ki skrbi za dobro pravosodno sodelovanje in zaradi tega menimo, da je potrebno Eurojustu zagotoviti tudi uh, dovolj sredstev. Opravičujem se. Tudi če vas bom morala zapustiti čez nekaj trenutkov, moram namreč v odbor za nadzor proračuna. Gospa Kempa, dve minuti. Bardzo dziękuję, pani przewodniczący. Bardzo dziękuję za naprawdę bardzo dobre materiały. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za odlične predstavitve in za dobro razpravo, ki smo imeli doslej. No, dotaknila bi se tega, kako smo uvedli evropski nalog za prijetje na polskem. Zelo intenzivno smo se ukvarjali eh, s to uvedbo in upali smo, da bo to odličen instrument za boj proti organiziranemu kriminalu. In nismo se zmotili, dejansko ima ta instrument sicer nekaj pomankljivosti, ampak sicer pa se je izkazal dobro bi bilo, če bi ga še izboljšali. Seveda moramo pri tem graditi na izkušnjah, ki smo jih doslej izbrali. S kakšnimi težavi se soočamo uh, sedaj? Gre predvsem uh, za to, katero sodišče je pristojno. Pomembno je, da ne postavljamo pod vprašaj medsebojnih kompetenc. kompetenc to priznavanje kompetenc je bistveno za izvajanje ENP-ja. Poleg tega potrebujemo tudi več zaupanja med državami članicami. Seveda obstajajo določene kategorije kaznjivih dejanj, o katerih se je treba z državami članicami pogovarjati. Recimo komunistična kazniva dejanja. Ni mogoče, da ena država članica zavrne izročitev ko gre eh, za eh, neko kaznivo dejanje v neki državi. Imeli smo recimo ehm, neko zadevo, ki je zastarala na švedskem, ni pa zastarala na polskem. Imamo tudi nekatere primere oseb, ki so pri katerih je prišlo do sodb, eh, ker so bile te osebe v politični opoziciji. In dejstvo je, da je treba take osebe zaščititi. V takem primeru se jih ne sme izročati. No, v konkretnem primeru Švedi eh, niso izvedli izročitve, zato ker zadeva zastarala pri njih. No, pri sodelovanju držav članic je izredno pomembno, da upoštevamo tudi zastaranje kaznevih dejanj. Obstajajo določeni kriminalci, ki so zagrešili grozljiva kriminalna dejanja in tudi te kriminalce je treba pripeljati pred sodišče. No, če se namotim in še drug ne želi besede, predlagam pa, preden poročevalec, gospod Sarsalehos, predstavi zaključne pripombe damo besedo še našim panelistom. Tako se bodo lahko odzvali na to, kar so povedali naši poslanci. In šli, eh, šli bomo po enakem vrstnem redu. Na voljo imate dve minuti za odziv na to, kar ste slišali danes dopolne na sestanku. Izvolite. Hvala lepa. V dveh minutah bom zajel vsa vprašanja. Najprej prvi komentar. Ocena je možna le, če imamo podatke. Če države članice ne zagotovijo podatkov, eh, potem nimamo celotne slike in ne moremo ocenjevati. Potem drugi komentar, ki se je nanašal na sam instrument. V drugi fazi raziskave bomo preučili tudi koherentnost. Mislim, da je to izredno pomembno omeniti. Evropski nalog za prijetje bomo ocenili glede skladnosti eh, z mednarodnim pravom, eh, pravom Evropske unije, vrednotam Evropske unije, pa tudi eh, z vidika interakcije med eh, postopkovnim in pa materialnim pravom. No, potem pa še en komentar. Ko sem pogledal podatke z leta 2017, vidimo, da imamo 27 tisoč izdanih eh, nalogov za krajo in pa eh, kriminalno škodo. To bi bilo zanimivo še preučiti, zlasti z vidika proporcionalnosti, sorazmernosti. Mislim, da je to zanimivo področje za raziskavo. Potem postopkovne pravice in inštrumenti na tem področju. Če si pogledamo direktivo o dostopu do. Eh, odvetnika in pa poročilo komisije iz septembra, kjer je bilo zapisano, da štiri države članice sploh še niso prenesle te direktive eh, v nacionalno zakonodajo in to šest let potem, ko je bil instrument že sprejet, eh, je to zelo zanimiv podatek. No, potem pa še vprašanje, ki se nanaša na žrtev priročni komisije drugačen od rezolucije parlamenta z leta 2014. Seveda je to spet zanimiva tema za raziskovanje. Treba upoštevati tudi interese žrtev, ko se odločamo o tem, ali je sorazmerno ali ne, da izdamo evropski nalog za prijetje. No, seveda tukaj nekaj vprašanj glede praktičnega preizkusa tožilcev, ko gre za tak primer. Hvala lepa. Zdaj pa predstavnica komisije, izvolite, par minut imate na voljo za odgovor. Ja najprej to, kar je povedal gospod Roberti glede pomena Eurojusta. Popolnoma se strinjam. Vzajemno zaupanje se začne z neposrednimi stiki med samimi praktiki, tako da moramo popolnoma podpreti dejavnosti Eurojusta. Pa še bolj jih je treba razviti v okviru postopka ENP. Potem seznam 32 kaznjivih dejanj, kot sem povedala že v uh, svoji predstavitvi, menimo, da je ta seznam preveč generičen. Uh, nekatere definicije bi morali bolj uskladiti, recimo glede goljofije in sabotaže in tako naprej. Gospa Pagazotunda, glede statistik, povedala sem že, kakšne so razlike med izdanimi in zvršenimi eh, evropskimi nalogi za podjetje. Nekateri storilci recimo pobegnajo ali jih ni mogoče najti, ampak imamo tukaj eh, člen 4.6 in eh, s tem zagotavljamo, da do izvršitve prišle v državi eh, rezidence. No, potem usposabljanje sodnikov. Ja, mi. Uh, izvajamo usposabljanja tudi za sodnike, ampak tukaj so pomembni še spremljalni ukrepi, recimo premestitev um, zapornikov, tukaj še evropski preiskovalni uh, uh, nalog in tako naprej. Potem postopkovne pravice. Uh, izvajamo studije, študije, kjer ocenjujemo skladnost in nameravamo tudi uh, začeti uh, postopke zaradi kršitve v zvezi s temi direktivami. Potem uh, raba in zloraba eh, e NP. No, včasih se evropske naloge za prijetje eh, zlorabi, eh, za zaslišanje um, osumljencev, to se je izboljšalo z evropskim preiskovalnim nalogom, ampak še vedno se e NP včasih izdajo osebe, je mogoče locirati prek SIS-a, včasih bi lahko se skupaj uh, razrešili tudi z pozivom na zaslišanje, ampak to se ne uporablja. Potem gospod Buksade, glede žrtev. Ja. Uh, najpomembneje, da na koncu ne pride do tega, da nekdo ni kaznovan. Včasih se ena pa zavrne na podlagi pogojev pridržanja. Tako da mogoče potrebujemo nov instrument tudi na tem področju, recimo, ko gre za prenos samega postopka. To bi nam uh, omogočilo uh, delovanje, olajšalo delovanje in izognili bi se nekaznovanju kršiteljev. Potem temeljne pravice, zavrnitve. Uh, na tem področju strani Nemčije. Ja, večinoma do tega pride zaradi slabih pogojev pridržanja v državi članici uh, izdaje. Poleg tega pa lahko rečem, da pride do eh, teh zavrnitev bolj zaradi samih pogojev pridržanja kot zaradi eh, pravnih vprašanj. No, seveda pa so tukaj še preliminalne reference. Uh, nemških sodnikov. Kaj lahko postorimo glede pogoja pridržanja, kot sem povedala že med, um, med uh, predstavitvijo z agencijo FRA, smo že oblikovali uh, podatkovno zbirko tako, uh, da je dobro, da imamo dostop do tega. Delamo tudi uh, na izboljšanju pogojev uh, pridržanja, sodelujemo tudi uh, Eh, svetom Evrope, skušamo vzpostaviti preventivne mehanizme, tako da imamo nacionalne organe, ki spremljajo pogoje pridržanja. Večkrat na leto se sestanemo na to temo. Potem financiranje zaporov, kako izboljšati infrastrukturo v zaporih. No, pogledali smo, kakšno je stanje na terenu in preučili, kaj lahko postorimo z obstoječimi evropskimi sredstvi skladi. Tukaj je nekaj možnosti, recimo lahko uporabimo strukturne sklade, uh, sklad za uh, regionalni razvoj. Recimo zapori na Mačarskem so že izkoristili to priložnost. Potem, kaj bomo storili s sodno prakso, ki se razvija zelo hitro. Ja, to je odvisno tudi od razvoja dogodkov v parlamentu. Po mojem mnenju moramo zagotoviti smernice za eh, pravnike, odvetnike. Tukaj lahko sodelujemo z Eurojustom, tako da lahko eh, nekako preučimo, kako lahko povzamemo to sodno prakso, kako lahko zagotovimo ustrezno delovno metodologijo, kako lahko ocenimo eh, pogoje pridržanja. Torej, treba je pogledati, kako bodo prakti, ki uporabljali sodno prakso. Potem pa bomo videli, kaj še treba postoriti. Hvala lepa gospod Jereho. Hvala lepa, gospod predsednik. Moj odgovor bo splošen, bolj z praktičnega vidika. Primeri, ki jih imamo, torej lani približno 600 primerov, to so dvostranski primeri. Poleg tega pa pospešujemo tudi izva, izvanje drugih evropskih nalogov za prijetje, ki so izdani v različnih okvirih. Recimo, prejšnji torek smo imeli akcijski dan in tam smo se pogovarjali, da bi domačim organom pomagali s tem, da bi pripravili šest različnih evropskih nalogov za prijetje na kraju samem. Poleg teh 20 NLP-jev, ki smo jih načrtovali na začetku. Ukvarjamo se z različnimi scenariji in zdaj smo predstavili naj, le najbolj preproste. V poročilu v sodni praksi skušamo izpostaviti najbolj relevantne primere. Težko je pridobiti vse podatke o tem, kakšni so razloge za zavrnitev, ki so bili uporabljeni v določenem primeru v večini primerov imamo več razlogov za zavrnitev. Tako da stvar ni preprosta. No, ampak čisto nasplošno, mislim, da je jasno, da imamo na voljo okvirni sklep, mogoče nekoliko zastarel, ampak sodna praksa Evropskega sodišča dopolnjuje ta okvirni sklep. Imamo primer Arnjoza Kalderaro in uh, dobili smo nov razlog za zavrnitev na podlagi temeljnih pravic. Potem uh, tudi primer Petruhin. Gre za zadeve, kjer je prišlo do novih zahtev v zvezi eh, z izročitvijo in uh, zahtevo po izročitvi iz tretjih držav. No, zavedamo se, da nacionalni organi res potrebujejo podporo. Tukaj imamo tožilce, imamo sodnike, ki potrebujejo poglobljeno znanje o upoštevni sodni praksi uh, Evropskega sodišča. No, seveda pa je tukaj še uh, sodišče za človekove pravice. Imamo primer Romero, pa eh, zadeva Haulegi. potreben je dostop do posodobljenih informacij in to ni preprosto. In ravno tukaj odigra svojo vlogo Eurojust. Manjka pa nam standardov. Kakšni so v bistvu standardi v zvezi s pogoji v zaporih ali pa v zvezi z neodvisnostjo uh, tožilstva? Sam sem uh, lahko uh, spremljal evalvacijo strani skupine Greko. No, uh, ocenjevali so tudi neodvisnost tožilcev in sodnikov. Seveda moramo upoštevati standarde, ki jih imamo v poročilu o oceni. Ampak to je eh, iz sodišča v Štrasburu. Ali potrebujemo tudi uh, pravila in standarde Evropske unije uh, v zvezi s sodniki in tožilstvom in tako naprej? To je res zapleteno vprašanje. Torej, uh, jasno je, da imamo sodno prakso, da se širi in uh, skušamo iti v korak z njo. No, potem pa še zadnja stvar, ki se nanaša na pravosodne organe. 12. decembra je sodišče v Luksemburgu izdalo sodbo, kjer se je jasno izreklo glede tega, ko lahko tudi uh, tožilec izdaje Evropski nalog za prijetje. In mislim, da je to zelo dobra sodna praksa. Kaj ti, če ve, veste, kako v praksi deluje vzajemno priznavanje, potem veste, da potrebujete tudi tožilce. Ti nekako na olijo celoten stroj, da deluje. Sodišče ima opredeljeno vlogo, ampak tukaj pa so še tožilci, ki nekako so gonilo na pravosodni ravni. Potrebujete zelo dobro sodelovanje med sodniki in tožilci. Seveda je treba upoštevati tudi pravice do obrambe. Tukaj moramo popolnoma spoštovati direktive. Tudi, ko gre za uh, direktivo iz leta 2013 o dvojnem zastopanju, ta se izvaja že v večini držav članic in mislim, da zelo dobro deluje. Hvala lepa. Hvala vam, gospod Bereho. Hvala tudi vsem ostalim. Opravičujem se za ta časovni pritisk. Vidimo, da eh, je razprava trajala dlje kot predvideno, ampak to je bilo zaradi dobrega razloga. Kajti zaskrbljeni smo, imamo pomisleke, gre za izredno občutljivo vprašanje z področja delovanja odbora Libe. Torej, gre za to, kako se izvaja evropski nalog za prijetje, kakšne so težave, ki smo jih eh, razbrali med izvanjem. In tukaj smo zaradi dobrega razloga in ta razprava je bila vredna tega, da smo prekoračili eh, našo časovnico. No. Predlagam, da eh, zaključi naš gospod poročevalec, gospod Zapsalehos. Izvolite. Komparto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se z mnenjem poročevalcev v senci. Mislim, da je bila današnja razprava zelo konstruktivna za vse, ki neposredno sodelujemo v tem pri tem dosegel, pa tudi za ostale člane odbora Libe. Naši gosti so bili odlični. Vsi menimo, da je ta inštrument pravosodnega sodelovanja velik uspeh. Vsi se strinjamo s tem, da moramo biti pri izvajanju tega inštrumenta izredno previdni in strinjamo se glede tega, da so potrebne določene izboljšave. Mislim, da smo danes dobro identificirali, katera so tista področja, na katera se moramo v prihodnosti osredotočiti. Uh, problemi so različnega značaja. Uh, kakor je povedala predstavnica komisije, obstaja problem na področju izvajanja. Tukaj je pomembna predvsem vloga komisije, potem gre tudi za pogoje izvajanja. Govorili smo veliko o dvojni kaznivosti to je eden izmed elementov, ki je nekoliko izkrivil eh, izvajanje tega inštrumenta. Potem je tukaj še tema sorazmernosti, ki sicer v, sklepne, eh, v eh, okvirnem sklepu ni omenjeno. Vseeno pa je to pomembna tema in to bi morali bolj upoštevati pri razvoju nadaljnih instrumentov pravosodnega sodelovanja. No, so pa tukaj tudi praktični vidiki, govorili smo o jezikovnih režimih, o izboljšanju postopka posvetovanja. Gospod Vilareho je govoril o vlogi Eurojusta na tem področju in mislim, da je ta del bil še posebej koristen. Skratka, mislim, da imamo vse predpogoje za to, da bomo lahko opravili dobro delo. To se tudi pričakuje od Evropskega parlamenta pri obravnavi teme, ki je tako pomembna, saj ne, saj eh, na vse zadnje vpliva tudi na medsebojno zaupanje v Evropski uniji. Res je, gospod Zarzaleho. In zahvaljujemo se tudi vsem gostom. Is, uh... Eh, Zagotavo. Je to kritičen trenutek za prihodnost tega instrumenta. Gre za pravosodno sodelovanje na področju kazenskega prava in seveda potrebujemo vzajemno priznavanje standardov, kot ste tudi povedali. Hvala lepa. Sedaj pa bomo nadaljevali za naslednjo točko. Gre za skupno razpravo z odboroma Deve in pa Droj. In sicer za, gre za obisk na svetovnem forumu o beguncih v Ženevi.